ko sem imenoval gospoda Jiržija Maštalko in pa Enrika Marijo Speronija za nadomestna člana. Od skupin EPP, SD, ALD, Zelenih in GUE NGL, kakor tudi od nepoveznih poslancev, sem dobil kandidature za imenovanja v odbore in delegacije. Seznam imenovan bo objavljen v zapisniku. Če do sprejetja zapisnika ne bo pridržkov, bodo ta imenovanja tudi potrjena v skladu s članom 216 poslovnika.